imamo problem za tolmači, ki bodo delali točno do 21. ure in 45 minut, um, tako da moramo res točno začeti. Ko gre za dnevni red, imamo naslednje spremembe. Najprej imamo točko 2.1. Glasovali bomo o besedilu, ki je bilo dogovorjeno o uh, eh, EU-lisi in glasovali bomo mm, ob 19. uri in 30 minut. Torej, dnevni red je sprejet, tako kot je bil spremenjen. Nimamo tolmačenja v irščino, malteščino in danščino in pa še podpora sklepov koordinatorjev. Imamo nekaj eh, delegiranih in izvedbenih aktov. Torej mi bo vzelo to nekaj časa. Silvon Kaufman iz SED je poročevalka za sklep sveta o integrirani varnosti in drugi, drugih pristopih k nogometnim tekmam in, drugimi, in drugim športnim dogodkom. King je poročevalka za uredbo o oficirjev za povezavo, za migracijo. Cecilija Wikström iz Alde. Nekoliko glasni ste. Torej, Silja Wikström za uredbo o statistiki skupnosti o mednarodni zaščiti in migracijah, Matina Anderson za izvajanje pravil iz pogodbe v zvezi z državljanstvom Evropske unije in pa izvajanje direktive 2002 skozi 90, preprečitev kriminalizacije dejanj humanitarne pomoči. Koordinati, koordinatorji so se odločili, da bodo za plenarno zasedanje julija dva tisoč osemnajst pripravili tovrstno uredbo. Eh, imeli bomo samo angleško jezikovno verzijo in, eh, o tem bomo razpravljali potem na julijskem plenarnem zasedanju v zvezi z 1-2-1 v oklepaju 5 pravilom. Ali to podpirate? Yeah, Predsedujoči, ugovarjam temu, da imamo samo angliško verzijo, to je kršitev člena 158 in uh, pritožil se bom na to odločitev konference predsednikov. Ja, to je o, v zvezi z odločitvijo o direktivi o kriminalizaciji dejanj humanitarne pomoči. Sicer pa lahko podpremo sicer lahko potrdimo druge sklepe koordinatorjev, sedaj pa delegirani akti. 8. junija 2018 je Evropski parlament sprejel drugi osnutek komisije v zvezi z tehničnimi specifikacijami. 6. junija je parlament obvestil svet, da ne bo a, nasprotoval temu delegiranemu aktu komisije. Regulation 111 2005 on drug precursors potem eh, tudi sestavine za pripravo drog. 8. junija je parlament dobil eh, predlog komisije o poenotenim formatu za dovoljenja za prebivališče za državljane tretjih držav in pa s temi povezanimi dokumenti. V tem ste lahko prebrali tudi v novičniku odbora Libe 13. junija 2002. 22. junija pa bo potekal rok za ugovor. Prosim, da sedaj pripravite svoje glasovalne kartice. Gospod Weidenholzer. Gospod Weidenholzer for the moment I don't have a vote. Mr. Freidenholzer's voting card is on the way. V tem trenutku nimamo glasovalne kartice, pravi gospod Weidenholzer, ampak eh, ta je na poti, pravi predsedujoči. Torej, če nimate glasovalne kartice s seboj, prosim, naj vam jo nekdo prinese. Še eno postopkovno vprašanje. V zvezi z migranti v Mediteranu. Hvala, Klot. Torej, govorimo o najbolj ranljivi skupini ljudi na svetu, govorimo o pravih ljudeh, ne pa o um, številkah, ki jih nekdo samo izkorišča za spore. Potem, kar smo slišali na prenajnem zasedanju, se mi zdi dobro, da bi vsaj se na kratko pogovorili o tem. Naj bom jasna, gospod Salvini pozna zaveze v okviru mednarodnega prava, ignoriral jih je. Vsi smo videli, kaj se je zgodilo v zadnjih dneh in mesecih. Videli smo uh, lačne ljudi, ki so na odprtem morju molili za pomoč, medtem pa so se šli nekakšne politične igrice. To ni malteško italijanski problem. Proti temu se lahko borimo samo z konkretnimi ukrepi Evropske unije, nastopiti moramo soglasno. In tukaj v dvorani moramo zagotoviti, da se bo to zgodilo. To je test za človeške vrednote. Pri tem nam letos ni uspelo. Poskrbeti moramo za to, da bomo dejansko sprejemali, izvajali našo zakonodajo, recimo eh, Dublinski sistem, treba poskrbeti za solidarnost, odpraviti moramo poslovni model, ki ga sedaj uporabljajo tihotapci imigrantov, eh, potem moramo zagotoviti tudi strokovnjake, ki bodo zastopani v naših predstavniških posvetu, ne moremo več imeti zakopane glave v pesek, ko gre za vprašanje varnosti, moramo poskrbiti za Afriko in tam spodoriti zasebne investicije. Eh, danes je posredovala Španija, ampak podobna zgodba se bo ponovila jutri ali pa pojutrišnjem, če ne bodo premijeji proti temu ukrepali.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 okay colleagues a bit of order a bit of order uh, mrs mitsola was going to make her point colleagues kolegi prosim torej zlasti tisti ki vas ponavadi ni tukaj na sejah odbora prosim da ste tiho gospa Metsola je želela podati to postopkovno vprašanje. Uh, Bali smo se, da o tem ne bo govora na plenarnem zasedanju, ampak to je bilo sedaj omenjeno na plenarnem zasedanju in sedaj bomo imeli razpravo o tem za komisijo in svetom v sredo. Tako da kot odbor smo tukaj zelo angažirani in razumem, da bodo želeli številni kolegi sodelovati v tej razpravi v sredo. Ko gre za prečkanje Mediterana. Sedaj pa bomo glasovali. Najprej v zvezi z agencijo EU Lisa. Poročevalka je gospa Makovej, ki ji dajem na kratko besedo. IT, a Unijo Evropene, kar je... Hvala lepa. Danes bomo glasovali o uredbi o agenciji EULISA, ki upravlja in vzdržuje strežnike z evropskimi podatkovnimi bazami. Gre za eh, poskus zagotoviti interoperabilnost, kajti danes ni normalno, da je potrebno iskati podatke po desetih različnih podatkovnih bazah. Predvsej bolj naravno je, da opravimo iskanje samo enkrat in da imamo tudi možnost analizirati prejete podatke. S tem se lotevamo tudi preseljevanja, boja proti organiziranemu kriminalu in drugim pojavom. E, no, za nami je dolga pot, ampak mislim, da je končni rezultat pozitiven. Dobro, hvala, glasujemo. Lahko glasujete. Has everyone voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 47 glasov za, 4 proti in 6 vzdržanih. Sedaj pa drugo glasovanje, ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU ZDA. Glasujemo. Gospa Grisbeck želi besedo. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, dragi Klod. Kar zadeva to besedilo oziroma glasovanje, bi naša stranka želela uložiti dodatek k predlogu 97, ki ga je ložila kolegica Intfate. In sicer naj bi to dodali na začetek predloga spremembe 97. Predlagano besedilo imate na glasovalnem seznamu v angleščini. E Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Much, Natalie. So... Hvala, Natalie. Gre torej za ustni predlog spremembe, ki je dodatek k predlogu spremembe 87. Prebral bom, torej, če ne bodo 1. septembra ZDA polno spoštovala um, te zahteve, potem. Privacy shield until the US authorities comply with its terms. Um, is there any member who objects to the oral amendment being put to the. Ali kdo govarja temu, da bi glasovali v tem ustnem predlogu spremembe? Ne, potem bomo o tem glasovali, ko bo pravi trenutek za to. Hvala, Natalie. Roberta. Klot, eh, razumem, da je ta ustni predlog spremembe poizkus premostiti razlike, ki trenutno obstajajo v političnih skupinah. Vi pa iz postopkovnih razlogov in iz razlogov, ki sem jih pojasnila tudi v elektronski pošti, ki sem vam jo poslala prejšnji teden. Torej, mislimo, da še vedno obstaja dovolj manevrskega prostora za nadaljna pogajanja, zato želim uh, preveriti, kaj bi se zgodilo z našim zahtevkom za preložitev glasovanja. Ali lahko glasujemo najprej o tem in potem nadaljujemo z delom. Hvala, naj pojasnim, eh, kaj zahteva Roberta Macola v imenu ELS-a v petek eh, mi je pisala in je predlagala preložitev resolucije. O tem moramo glasovati v skladu z 190. členom tukaj, v odboru. Prebravom pravilo. Grupa members reaching at least the low threshold may present a motion calling for the vote to be adjourned. Such a motion shall be put to the vote immediately. So in order to postpone the... Torej, če želimo preložiti glasovanje, moramo imeti tukaj vsaj enostavno večino. Ne vas spomnim, da če glasujete za, to pomeni, da bi preložili glasovanje o zasilnem ščitu, če boste glasovali proti, pa, pa glasovanja ne bomo uh, preložili. Torej, da pomeni preložitev današnjega glasovanja glas ne, torej rdeča, pomeni, da glasovanja ne bomo preložili in bomo o tem dokumentu glasovali. Od. Torej, če želite preložiti, glasujete rdeče, če ne želite preložili, pa zeleno. Um, Glasujemo o preložitvi, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. So we proceed to the vote. Torej bomo glasovali. Rezultat je bil zelo tesen, zato sem vse skupaj toliko krat ponovil. Torej, glasujemo. Okay, right. Um, right, the, we proceed to the vote. Um, amendment 20, the vote is open. Para razumembe 20, glasujemo. Kolegi, v skupini SD je en član preveč, Prosim, da to popravite. Just got confirmation uh, from the secretary that there wasn't. It was a legitimate question. Okay, is the SND? Ali je SND umaknila enega člana? Dobro, potem konec glasovanja. Sprejeto. Prečemo, da 22 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ena, glasujemo. Compromise one, the vote is still open. Še vedno glasujemo o kompromisu ena, konec glasovanja. Sprejeto. Prav zmembe 28, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 35, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 36, prvi del, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38, prvi del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto tretji del, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 41. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 42 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 46 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 47 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Predlog spremembe 48, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. Okay, we'll, we'll, we'll record that. Amend, compromise. Compromise. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Razen smo imeli 52, lahko glasujete. 52. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 56, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 57. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 58. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 59. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 65. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 66. Glasujemo. Konec zasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 67. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 68. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Torej, sumi B69. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Prelazumi B74. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predložim B75, da se lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 76, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 77, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlagam, da je 78, da lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlagam, da je 80, da lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 79 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 82 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Ustni predlog spremembe 87 lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 87 lahko glasujete. people will vote on addition. Okay. Sorry, um, thinking of voting on the addition. Se opravičujem. Predlog spremembe 88. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. Kompromis 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe šest, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedem, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe osem, lahko glasujete konec glasovanja. Zavrnjeno. Preglasujem B9. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predalo so mi B11, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 16, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18, lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 19. Lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto in še končno glasovanje, poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 za, 25 proti in 3 vzdržani glasovi. And that's the end of voting time. Thank you, colleagues. For... In s tem smo končali z glasovanjem. Hvala za potrpljenje. Um, Spoštovani kolegi in kolegice, če želite ostati v dvorani, prosim, da se pomirite in utihnete. Komisar King je z nami, tako da lahko nadaljujemo z delom. Če želite oditi, pa prosim, to storite v tišini. Zato vam bomo hvaležni. Hvala kolegom, ki ste tukaj za to točko dnevnega reda. Vem, da imate nekateri za sabo dolgo pot, tudi naši zaposleni so imeli težave na poti sem, tako da hvala vsem, da ste tu. Vem, da to ni enostavno ponedeljek zvečer. Zlasti pa zahvala tudi komisarju Kingu, da je z nami. Ponedeljkov Štrasburg ni najbolj ugoden, ampak me veseli, da imamo možnost danes opraviti to razpravo. Kot kolegi veste, gre za poročilo o napredku Varnostne unije. In kot uvod naj omenim, da je 17. aprila komisija objavila 14. poročilo o napredku Varnostne unije. To poročilo pa spremlja vrsta zakonodajnih predlogov, ki naj bi olajšali čezmeni dostop do elektronskih dokazov in finančnih informacij za organe pregona. Gre tudi za ukrepe za preprečevanje goljufi pri dokumentih in eh, za preprečevanje uporabe lažnih identitet ter zakrepitev pravil v zvezi z eksplozivi in nadzorom nad eh, izvozom orožja. Z nami je komisar, ki nam bo predstavil ta svežen, poleg tega pa je z nami tudi eh, na tri, ki predseduje odboru in drugi, ki so dejavni v odboru. Torej, komisar King. Naj omenim zakonodajni svežen. No, lahko bi navedel še kaj, ampak mislim, da je prav, da kar takoj predamo besedo vam. Mislim, da so kolegi res uh, utrujeni, tako da res uh, cenim to, da ste vendarle Eh, prišli. Kolikor vem, je, so bile tudi težave z elektriko v Parizu. Eden od mojih zaposlenih je še vedno na vlaku, tako da vem, da je bila potres za nekatere grozljiva. Tako da zdaj kar predajamo besedo vam, gospod komisar, za povzetek, potem pa bo sledila razprava. Najlepša hvala. Hvala vam za vabilo. Spoštovani poslanci in poslanke, kolegi in kolegice, najlepša hvala da se zanimate za ta vprašanja, da se pogovarjate z, z nami. Pred nekaj tedni smo predstavili zadnje poročilo o varnostni uniji s svežim ukripom, o katerih bomo zdaj razpravljali. Izkoristil bom to priložnost, da povem tudi nekaj besed o naslednjem poročilu o varnostni uniji, ki bo objavljeno ta teden in s tem bomo naredili korak naprej v tej zgodbi na nekaterih področjih. Torej, aprilski svežen, o katerem danes govorimo, eh, sega v osrčje dela, ki ga opravljamo v Varnostni uniji. Gre za to, da bi zmanjšali manevrski prostor teroristom in drugim zločincem, ki jim otežili njihovo dele pri izvajanju in načrtovanju napadov. Svežen ukrepa, o katerem govorimo, naj bi otežil Eh, potovanje teroristom in kriminalcem, otežim naj bi jim financiranje, pridobivanje orožja in eksplozivov. Hrati pa naj bi odpravili tudi nekatere ovire pri pridobivanju ustreznih dokazov, zato da jih lahko pripeljemo pred sodišča. Glede na to, da se prihodnje leto približujejo volitve, upamo, da bomo uspeli učinkovito delati skupaj in uveljaviti kar največ teh predlogov in pobud v preostalem času. Tako da, če dovolite, bom na kratko predstavil eh, same pobude, potem pa bomo šli na razpravo. Najprej, tu sicer ni prednostni vrstni red, ampak je deležno predvsej pozornosti, je tu predlog o boljšem dostopu do elektronskih dokazov. Pridobivanje elektronskih dokazov, kot vemo, je lahko težavno. Uh, terja veliko časa. Včasih stvari tečejo prepočasi, zlasti, kadar gre za podatke, ki se gostijo v, drugem, v drugi oziroma tretji državi. Uh, Da bi torej skrajšali eh, čakanje pri pridobivanju dokazov, smo vložili, predložili dva zakonodajna predloga. Kot veste, gre za predlog uredbe in predlog direktive, s katerima bi omogočili eh, organom pregona ter organe preiskav in eh, preiskovanja nova urodja za dostop do elektronske komunikacije, do aplikacij za potrebe preiskav in pregona kaznjivih dejanj, vključno s terorističnimi in kibernetskimi korupcijskimi eh, kaznjivimi dejanji. Ti ukrepi predvidevajo možnost, da pravosodni organi, torej ne policija, ampak pravosodni organi neposredno zahtevajo od ponudnikov storitev v drugih državah, da predložijo določene podatke na podlagi Evropskega naloga za zavarovanje elektronskih dokazov vsi eh, ponudniki storitev Evropske unije se bodo dolžni odzvati, zato so predvideni tudi določeni roki in cilj je, da bi zagotovili odziv v roku desetih dni v poprečju, torej zelo hitro, v nekaj urah, v določenih nujnih primerih. Ponudnik storitev eh, je lahko dolžan tudi ohraniti in zavarovati določene podatke preko eh, Eh, na podlagi naloga za zavarovanje. Ti, ti, te odredbe se lahko uporabljajo samo v kazenskih postopkih, veljajo pa vse običajne varovalke. Glede na naravo teh nalog, nalogov smo opredelili jasno tudi tiste varovalke, ki veljajo za ponudnike storitev. Istočasno pa delamo tudi na pripravi različnih praktičnih ukrepov, s katerimi bi olajšali sodelovanje med pravosodnimi organi, ter med organi pregona in ponudniki storitev, eh, ko gre za uporabo že obstoječih instrumentov. Pri vsem tem se seveda zavedamo, da se vsega tega ne lotevamo v nekem vakumu. Eh, stvari se razvijajo na drugih delih sveta. Naprimer, pred eh, nedavnim je bil v ZDA sprejet zakon o oblakih. In menimo, da naši predlogi predstavljajo podlago za celovit pristop tako znotraj Evropske unije, kot tudi za Evropsko unijo na mednarodni ravni, ter da tudi ustrezno upoštevamo pravila Evropske unije in eh, ohranjamo močna varovala, eh, varstvo eh, temeljnih pravic, varstvo zasebnosti, varstvo podatkov ter pravico do pravnih sredstev. Druga zadeva, ki smo se lotili, je dostop do finančnih informacij. Tudi tu ne začenjamo od začetka, želimo pa narediti korak naprej. Še vedno je preveč enostavno za teroriste in kriminalce, da prenašajo sredstva med različnimi bančnimi računi in različnimi državami. Organi pregona potrebujejo ustrezna ustrezen reguliran dostop do finančnih informacij, zato da se bodo lahko borili proti eh, resnim kaznjivim dejanjem in terorizmu. Torej, namen drugega predloga je olajšati tak dostop. Predlagana direktiva bi zagotovila pre, organom pregona pravočasen dostop do podatkov, ki jih potrebujejo za preiskave, ne da bi uh, morali pošiljati uh, enake zahteve vsem finančnim institucijam. To je okorno, neučinkovito in seveda pri tem je prisotno tudi visoko tveganje, da bo prizadetih več ljudi, kot je potrebno. Gre za. Uh, eh, in, posebej imenovane na, nacionalne organe, ki bi imeli neposreden dostop do uh, podatkih o bančnih računih, ki so v centralnih registrih. To bi jim omogočilo, da bi naprimer ugotovili, pri katerih bankah ima nek osumljenec bančne račune. Eh, olajšati želimo tudi sodelovanje med eh, finančno policijo in Europolom. Organi pregona bodo lahko tudi zahtevali finančne podatke ali finančne analize od eh, finančne policije. Tu pa so tudi varovalke za zavarovanje pravic in svoboščin posameznikom. Seveda. Eh, vsa obstoječa zakonodaja velja tudi za obdelavo podatkov po tej direktivi. Potem tretji element je izboljšanje varnostnih značilnosti osebnih izkaznic in eh, drugih eh, dokumentov, ki eh, vsebojo identiteto. To je občutljivo področje, kajti to seveda uporaba različnih identitet omogoča posameznikom, da se gibljajo po Evropi in eh, ostanejo neopaženi. 18 milijonov evropejcev ima osebne izkaznice, ki niso strojno berljive, torej nimajo biometričnih podatkov in to ustvarja vrzel in težavo, da bi se temu zoprstavili. Eh, Komisija predlaga izboljšave varnostnih značilnosti osebnih izkaznic državljanov ter dovoljen za prebivanje, eh, ter dovoljen za prebivanje ne državljanov Evropske unije. Ne predlagamo pa evropske osebne izkaznice. Cilj ukrepa je, da bi ustvarili skupne varnostne standarde po vsej Evropski uniji, da bi uporabili biometrične podatke, ki bi bili obvezni za države, ki že izdajajo nacionalne osebne izkaznice. Tu so potem tudi jasne varovalke glede tega, kdo lahko dostopa do informacij, vključno z biometričnimi informacijami. Želim izpostaviti, da predlog ne narekuje uvedbe osebnih izkaznic v državah, ki jih doslej ne poznajo, te več gre zgor za nadgradno varnostnih značilnosti že obstoječih kartic pri čemer bodo te države članice imele tudi eh, na voljo dovolj časa, da uvedejo spremembe in začnejo izdajati nove izkaznice. Naslednjo področje, ki smo se ga lotili, so predhodne sestavine za eksplozive. Gre za pogosto eh, problematiko pri zadnjih eh, terorističnih napadih. Pogosto je bilo uporabljeno doma izdelano eksplozivno telo. In trenutno imajo države članice različne regulatorne režime, kar zadeva to vrstne kemikalije. In to po našem mnenju ni uh, idealna situacija. Več moramo ukreniti, da bi. Uh, odpravili obstoječe vrzeli, ki, kot vemo, so se dejansko v preteklosti izkoriščale. Komisija zato predlaga revizijo obstoječe uredbe o predhodnih sestavinah za eksplozive in poskušamo okrepiti in pojasniti pravila ter zapolniti določene vrzeli ter prepričiti zlorabo določenih kemikali za izdelavo doma izdelanega eksploziva. Prepovedati želimo določene dodatne kemikalije, ki so se v zadnjem času uporabljale za izdelavo eksploziva splošna javnost bo lahko pri, eh, kupila določene spe, specificirane snovi samo o predložitvi dovoljenja. Poleg tega pa se bodo okrepili tudi kriteriji, ki jih morajo nacionalni organi upoštevati, ko bodo izdajali to vrstne dovoljenja. Naslednjo področje je krepitev nadzora na področju uvoza in izvoza orožja. Vrsto ukrepov smo že sprejeli, kot veste, v preteklosti smo o njih že govorili, da bi omejili dostopnost orožja kriminalcem in teroristem, ter smo eh, v ta namen okrepili določene ukrepe. Tokrat pa se lotevamo pravil o uvozu in izvozu. Izdali smo priporočilo eh, za izboljšanje nadzornih postopkov Eh, poleg tega od držav zahtevamo, da sistematično preverjajo eh, preteklost vseh posameznikov, ki zaprosijo za eh, pridobitev dovoljenja za izvoz v bazi ECRIS in v podatkovni bazi, kar zadeva izvoz orožja. To so pomembni predlogi in kot sem že povedal v vodoma, Eh, si želimo čim prej začeti eh, razpravo tudi z vami glede teh predlogov, eh, zato da bi naredili korak naprej in čim prej dosegli rezultate po možnosti še pred koncem tega zakonodajnega obdobja. Na voljo sem poročevalcem gospe Sipel, gospodu Mamekinsu, gospodu Radevu, gospodu Depreju in veselim se že sodelovanja z vami pri teh dosjejih. In za konec, če že imam besedo, če dovolite, bi na kratko povedal še, kaj nas ta teden čaka pri 15. poročilu o varnostni uniji. Tu gre za kar nekaj stvari. Poročilo obravnava napredek, ki smo ga dosegli pri izvajanju akcijskega načrta za kemično, biološko, radiološko in eh, jedrsko tveganje. Nedavni eh, napad v Sosbriju je izpostavil, kako pomembna je pripravljenost na to vrstne grožnje in eh, da ne gre za neko um, abstraktno, temveč zelo realno problematiko. Prizadevamo si zmanjšati eh, dostopnost ovrstnih snovi, izboljšati pripravljenost, odpornost ter izboljšati mednarodno sodelovanje v boju z oprto vrstne grožnje. Eh, Ravno tako predlagamo tudi določene specifične ukrepe eh, zopr kemične grožnje. V poročilu bo govora tudi o napredku v boju proti nezakonitim sebinam na spletu. Glede na to, da priporočilo, ki smo ga objavili 1. od poročila, ki smo ga objavili 1. marca in predstavljamo tudi delo skupine na visoki ravni eh, Eh, o radikalizaciji. Eh, poročilo, kot veste, je bilo objavljeno prejšnji teden. Potem eh, so tu še ukrepi za izboljšanje varnosti železniških potnikov ter krepitev naših zmogljivosti za obravnavanje hibridnih grožen. Poročamo tudi o drugih prednostnih dosjejih, naprimer interoperabilnost, o kateri bo več govora kasneje. Potem je tu izvajanje direktive PNR, ukrepi za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Tu pa so še predlogi za uh, krepitev ukrepov na področju voza in izvoza eh, majhnega streljnega eh, oziroma uh, lahkega streljnega orožja. Seveda se bom vrnil in podrobneje predstavil te ukrepe, ko bo poročilo objavljeno če vas bo seveda to zanimalo. Sem pa zelo hvaležen za vaše zanimanje in pozornost glede tematik, o kateri govorimo danes. Najlepša hvala, ker gremo na seznam govornikom. Seznam govornikov Roberta Mecola je prva za ELS. Danes nadomeščam gospoda Radeva, tako da lahko Eh, predstavim stališče glede njegovega dosjeja, tako da bom, bom predstavila celovito stališče naše skupine. Torej, eh, preprečevanje kaznjivih dejanj in zlasti terorizma je prednostna naloga za Evropsko unijo in vrsta poročil in resolucij je bila sprejetih na to temo v našem parlamentu. Vprašanje, kjer je potrebno stvari izboljšati, je izboljš, izboljšava izmenjave informacij med pristojnimi organi, zlasti uh, enotami za finančne preiskave uh, in drugimi organi pregona. Uh, poročevalec meni, da, da predlog za lažjo uporabo finančnih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona katerih kaznjivih dejanj, bo uh, olajšalo hitrejšo izmenjavo informacij in zboljšalo sodelovanje. Gre za zapolnitev vrzeli v obstoječi zakonodaji in dopolnitev določb, ki že veljajo, zato da bi Unija postala bolj varna. No, ne gre samo za pranje denarja in financiranje terorizma, kajti kot je večkrat omenil Europol, organizirani kriminal in terorizem sta vedno tesneje povezana in se ne moremo boriti proti enemu, ne da bi se borili tudi proti drugemu. Hkrati pa predlagani ukrepi uh, morajo prestati tudi preizkus eh, nujnosti in sorazmernosti. Seveda je potrebno izboljšati besedilo, nekatere točke pojasniti, ampak veselimo se že plodnih razprav s pročevalci v senci dobrega sodelovanja s svetom in komisijo, tako da bodo pogajanja končana pred eh, volitvami prihodnje leto. Najlepša hvala, Roberta. Moral bi omeniti, da zastopate gospoda Radeva. No, Birgit eh, Sipel, eh, ki je tudi sama pročevalka za 21 koordinatorka socialistov in demokratov, je naslednja. Eh, Najlepša hvala, Klod. Vedno sem vesela izmenjav s komisarjem Kingom o varnosti, kajti varnost je res nekaj izredno pomembnega za naše državljane. Nekoliko sem presenečena, ker običajno se o varnosti uh, govori zelo nakratko. Uh, eh, Ne gre samo za to, da bi v čim večji meri zaščitili državljane pred grožnjami, ampak moramo zaščititi tudi demokracijo in svobodo govora. Uh, in eh, ne vidim nobenih premikov, to ni eh, krivda gospoda Kinga, ampak naj omenim, eh, ni naprimer napredka pri dosejih, kot je, je zasebnost. Nič se ne dogaja, nekaj upanja je bilo na zadnjem zasedanju sveta, ampak podana je bila samo zaveza, ampak zaščita zaupnosti komunikacij naših državljanov je tudi del tega, uh, Eh, kako lahko zagotovimo, da se bodo počutili varne v naši uniji, prav tako kot boj proti terorizmu in uh, kriminalu. No, če se vrnem na doseje, ki ste jih predstavili, zelo zanimivo je bilo slišati vaša stališča glede eh, elektronskih dokazov. Sama imam tu še nekaj vprašanj, verjetno ste že vajeni, da imam vedno vprašanja pri takih pomembnih dosejih. No, danes ne bom povedala kaj več o teh dosjejih, ampak sprašujem se, ali je res ta dosje uh, pomemben za vse poslanske skupine, kajti slišala sem, da vse skupine niti še niso imenovali poročevalcev v senci, tako da bomo videli, kako bodo stvari tekle. Menim pa, da bo to zelo pomemben dosje. Omenili ste že zakon o oblakih. In tudi o tem imamo nekaj odprtih vprašanj. Omenili ste varovalke. Tudi tu se bomo morali še spustiti v podrobnosti glede tega, kaj to pomeni. Nekateri točki postopka na podlagi predloga imajo državljani eh, možnost uveljaviti te varovalke, kajti zdi se, da eh, bodo obveščeni o tej možnosti šele zelo pozno. Torej, nekaj pomislekov imamo glede tega dosjeja, glede tega, kako bodo stvari delovale. Predvidene so izmenjave z policisti, z pravniki, z eh, organizacijami civilne družbe in videli bomo, kako se bodo stvari eh, nadaljevale, ko bodo imenovali vsi poročevalci v senci in kako bomo s tem prispevali k bolj varnemu življenju in bolj svobodnemu življenju Evropske unije. Najlepša hvala. Zdaj pa še poročevalec za okrepitev varnosti osebnih dokumentov in dokumentov za prebivanje, to je gospod Gerard Deprej. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, eh, zelo pozorno sem prisluhnil vašim besedam, ampak danes se bom osredotočil na poročilo, ki mi je bilo dodeljeno in gre za varnostne elemente osebnih izkaznic. Pozdravljam to pobudo in sicer iz dveh razlogov, ki pa sta precej različna. Prvi z vidika varnosti, na to bom še, se bom še vrnil, ampak gre tudi za to, da bi olajšali delo vsem in eh, prosto gibanje vsem. Zanimanje sem prebral oceno učinka, ki je bila pripravljena, preden ste predložili ta predlog. In kaj smo izvedeli, da je trenutno v Evropski uniji 250 različnih eh, dokumentov od osebnih izkaznic in dovoljen za prebivanje. Kako naj pristopimo k te absurdnosti? Prvi razlog, zakaj menim, da je ta predlog komisije zanimiv, je, eh, da bi zagotovili poenostavitev za vse državljane in tudi za tiste, ki morajo prepoznati in brati te dokumente in ki jih morajo nadzorovati. Kajti tisto, kar boste tu storili, bo bistveno vplivalo na prosto gibanje in bo olajšalo življenje ljudi. Tako da eh, pri tem želim ustaja, ustrajati. Gre tudi seveda za varnost, ampak zlasti ta vidik je po mojem mnenju pomemben pri tem predlogu. Potem pa je tu še nekaj. Mislim, da je bila komisija tu zelo pametna. Namreč prvič, eh, ni šla predaleč, ni državam, ki je ne poznajo, naložila, da morajo uvesti osebno izkaznico. Samo tiste države, ki jo že poznajo, bodo morale uporabljati novi enotni format in varnostne elemente, ki jih zahtevate. In pa drugič, in mislim, da je to potrebno v besedilu jasno zapisati. Ne želimo ustvarjati velikega brata s temi elementi. Ne želimo eh, prisiliti držav, da bodo, imeli, eh, da bodo imeli ogromno bazo podatkov. Eh, tudi ne uvajamo velikega brata nad vsemi osebnimi izkaznicami po Evropi in to je potrebno zelo jasno zapisati v samo besedilo. Kar pa zadeva varnostne elemente, torej predlog komisije. Samo še nekaj eh, sekund, torej. Eh, osebni, torej ob, eh, podobe obraza in eh, osebne, torej prstne vtise predvidevate. Pri mladoletnikih bo to problematično, pri jemanju podatkov in mislim, da moramo zaščititi evropske državljane enako kot migrante. In potem trajanje oziroma veljavnost uh, teh dokumentov. Eh, in eh, stroški uvedbe novega sistema. Torej, pred nami je kar precej dela, ampak eh, vodoma lahko povem, da dve glavni usmeritvi, ki jo pravzaprav, ki jo pravzaprav predlaga komisija v osnovi tega predloga, mislim, da sta vredni podpore. In mislim, da bo to lahko podprl naš odbor in tudi naš parlament. Najlepša hvala. Hvala, Žerar. Naj samo omenim, in to moram omeniti, da bodo tolmači delali točno do predvidenega časa, tako da prosim kolege, da eh, zaključite svoje prispevke znotraj dveh minut. Zdaj pa se vračam na seznam. Naslednja je Natali eh, Grisbeki. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala komisarju, da je zopet prišel sem na razpravo z nami in da eh, z nami razpravlja o vprašanju varnosti in ravnovesja, ki ga moramo najti za evropske državljane. Predlogi so številni, zanimivi so, zlasti, ko gre za sodelovanje na področju izmenjave podatkov, ko gre za boj proti terorizmu in eh, ravno eh, preiskovanje in spremljanje teroristov na podlagi finančnih podatkov je tu v spredju. No, naj nakratko povem samo nekaj besed glede novega predloga uredbe o predhodnih snovih oziroma sestavinah za eksplozive. Mislim, da gre za zelo pomemben dosje podani predlog se mi zdi, da omogoča uveljavitev bolj učinkovitega orodja. Zdi pa se mi, da upošteva tudi zadnje spremembe pri uporabi snovi in mešanic in e, tudi e, tveganja, da e, prihaja do poceni terorističnih napadov. Mislim, da ste to upoštevali. No, eh, upoštevali uh, ste naša upozorila glede pomankljivosti obstoječe zakonodaje in mislim, da ste ustrezno okrepili tudi opredelitve z izjemo ene opredelitve in sicer profesionalnih uporabnikov. Veriga dobave mora biti ali zelo kratka ali zelo dolga eh, in v vsakem primeru moramo uh, Eh, zagotoviti, da se bomo odzvali na vse možnosti. No, eh, kakorkoli že, mislim, da so predlogi na tem področju ustrezni, tako da bodo vse osebe, eh, industrija, MSP, javnost. Eh, vsi pravočasno obveščeni o uh, spremembah. In pa še drugo občutljivo vprašanje, kako predvidevate harmonizacijo po uniji, zato da bo sistem dobro deloval? Kaj ti države članice ne uporabljajo vse enakega režima dovoljen in to utegne seveda imeti posledice tudi za izvajanje in učinkovitost te zakonodaje. Hvala. Hvala, Natalija gospod Mamikins je tudi z nami. Torej, Andrej, če želiš kaj dodati, izvoli. Hvala, bom govoril latvijsko, če smem. Torej, kar zadeva predhodne sestavine za eksplozive, je zelo dobro, da je komisija pripravila to pobudo za spremembo eh, direktive iz leta 2013. Tu gre za tri glavne eh, zamisli na področju prepovedi, licenciranja in informacij. Kaj se bo zgodilo v tistih državah, kjer imajo sistem registracije, naprimer v Franciji, v Latviji in v moji državi? Eh, So stvari precej drugačne. Iz uh, otroštva se spomnim, da smo uporabljali nitroglicerin, izdelali majhne kroglice in potem uh, je eden od sošolcev pri takem eh, preizkusu eh, bil ob prst. To se je dogajalo, ampak eh, to je bilo enostavno, ker je bilo te snovi mogoče kupiti v vsaki lekarni. In, eh, tako da ni bilo potrebno, da si bil eh, terorist ali da si bil posebej vešč, pripravi si mešanico in vse je bilo pripravljeno. No, podobno. Eh, je tudi s kajenjem trave na nizozemskem. Pri nas je to prepovedano, ampak lahko pa travo kupite na nizozemskem in jo kadite v Latviji. Torej, eh, gospod komisar, kaj bo s sistemom registracije? Kako bodo, bomo spremenili stvari tako, da bomo dejansko uveljavili to, kar želite doseči, torej prepoved oziroma licenciranje? No, sam sem odrašal v Glasgow na škotskem, ampak uh, to zveni precej uh, hudo. Me veseli, da ste bili previdni in da ste še danes z nami. Zdaj pa se uh, vračamo k koordinatorjem. Kornelija je naslednja. Ja, torej, razprava o varnostnem svežnju. Ja, ne vem, o koliko kakšnem paketu se tu že pogovarjamo. Imam tudi določena vprašanja, ki zadevajo vprašanja vesti. E, toliko je bilo že govora o varnosti, da se mi zdi težko e, sortirati vse stvari, od eksplozivov do kazenskega pregona. E, to, kar dejansko potrebujemo, ne bom rekla, da je to pregled, ampak e, potrebujemo neko notranjo logiko kot normalni človek, ki tu sedi kot tu sedim. Vsemu temu slediti ni prav najbolj enostavno. Mnenja sem, da je prav gotovo govoriti o eni točki, o kateri smo že nekaj prebrali in zato bi se odločila za prvo in sicer eh, elektronski dokazi. Eh, v bistvu eh, lahko stvari dobro razumemo, če si pogledamo to področje, kako so stvari tekle do sedaj in tudi kaj je potrebno zato da bi se ti procesi pospešili. Skratka, ta predlog lahko razumemo. Prav tako se nam eh, ne zdi načeloma napačen, ampak obstajajo tveganja, nevarnosti. In eh, komisar King, eh, v zvezi s tem dovolite, da povem nekaj stvari. Prvič, kako da razlikujemo med metapodatki in vsebinskimi podatki, ko gre za zaščito tega, zakaj so pri enem vključeni javni tožilci, druge pa ne, tega ne razumemo. Potem nas skrbi naslednje ne. Eh, na primer, eh, glede kaznjivih eh, dejanj, kako daleč gre to z kaznjivimi dejanji, ki so tu dejansko relevantna, tudi to nam ni popolnoma jasno. In potem še običajna vprašanja, ki jih vedno postavljamo, kot to že dolgo veste. Kakšna zagotovila imamo za prizadete osebe? Varnost podatkov, to je za nas zelo pomembno eh, spoštovanje zasebne sfere in varstvo podatkov. Ampak zelo pomembne so za nas procesne eh, varovalke, procesne garancije. To bo eh, narekovalo tudi naše eh, obnašanje na tem področju. Skratka, da je čas treba skrajšati, eh, to se nam zdi eh, dobro, ampak imamo vprašanja. Hvala. Thank you, Hvala, Kornelija, tudi za to, da si se držala časa. Tomas Čadovski je naslednji. Si, děkuji, pane komisaři, jak už je u mě zvykem. Uh... Hvala lepa, gospod komisar. Kot je v moji navadi, bom preskočil formalnosti in se ne bom zahvaljeval za vse, kar ste naredili za nas. Prešel bom k bistvu. Torej, mislim, da je vaš predlog pomemben za naš boj proti terorizmu. Ta svežen je kompleksen in dobro pripravljen. V številnih pogledih je svežen logičen. Naj povem nekaj o predhodnih sestavinah za eksplozive. Mislim, da je tukaj. Uh, odziv komisije na bruselske in pariške napade nekoliko eh, pozen. Eh, po teh napadih je postalo jasno, da so bili eksplozivi narejeni doma. To pomeni, da trenutna evropska zakonodaja in nacionalna zakonodaja ni mogla preprečiti domače izdelave bomb. Prav tako je treba razmišljati o dostopu do teh sestavin. Včeraj sem preveril, ali bi sam lahko sestavil doma eksploziv, ali bi našel ves material na internetu. Pravzaprav sem potreboval samo tri minute, da sem lahko dobil vse, kar, sem, vse, kar bi želel. Prav tako moramo biti sposobni identificirati tiste, ki kupujejo takšne sestavine. Morali bi določiti pravila za spletno prodajo teh sestavin, prav tako pa je potrebno, da predvidimo določbe za preverjanje skladnosti teh določb. Mislim, da tukaj obstaja tudi pomankanje osveščenosti. Eh, v nekaterih točkah bi morali predlog izboljšati. Potrebujemo avtomatsko poročanje o sumljivih transakcijah, potrebujemo izmenjavo informacij, ne samo znotraj podjetij, ampak tudi vzdolž dobavne verige. Kaj ti? sestavine so morda porazdeljene po celotni dobavni verigi in šele, ko bodo sestavljene, bodo predstavljale eksploziv. Zato je treba to poenotiti po celotni Evropski uniji. Pa še nekaj. Gospod komisar, V številnih državah je izmenjava informacij o finančnih transakcijah v domeni obveščevalnih služb. Ali lahko poveste, kako boste obveščevalne službe sodelovali v to policijsko sodelovanje znotraj Europola, kako bi naj to izgledalo? In pa še neka pomembna tema, gre za razgradnjo orožja, no žal pa to ne spada v ta svežen. Hvala, Silvi in Von Kaufmann. Uh, Hvala, Klod. komisarju bi rada eh, postavila vprašanje glede varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje. Eh, in pravilno je, da je treba določene stvari na tem področju omejiti. Hkrati pa govorimo o različnih dokumentih, po eni strani osebnih eh, izkaznicah, po drugi strani o dokumentih za prebivanje. In to, kar bi me zanimalo, je naslednje ali eh, je komisija razmišljala o tem, eh, oziroma ali ima podatke o tem, koliko eh, teh dokumentov, osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje je bilo ponarejenih, kajti to so pomembne številke, ko gre za odločanje o spremembi varnostnih karakteristik. In druga točka, ki jo želimo meniti, naprimer, da bi ta uredba začela veljati, in eh, državljani 16 držav bi dobili nekaj popolnoma novega. 174 milijonov ljudi bi potem morali dati svoje prsne odtise eh, in slike za osebne izkaznice, dokumente za prebivanje. 174 milijonov in zato sprašujem, ali ne bi bilo dobro, da bi zaradi tega Eh, pridobili tudi mnenje eh, povlašenca eh, za varstvo podatkov, kaj ti gre vendarle za poseg v področje varstva podatkov in zaščitenih podatkov. In gospod komisar, morda bi tudi v zvezi s tem lahko nekaj povedali. Hvala. Uh, no, Hvala, Cecilija Wikström je naslednja. Hvala, Klod, hvala komisarju King, da je z nami. Danes pozno v Štrasburu. Razpravljamo o varnostnem svežnju, ki je izredno pomemben. Zdi se mi bistvenega pomena, da čim prej pridemo do dogovora o interoperabilnosti evropskih informacijskih sistemov. Potrebujemo boljše informacije. Po mojem mnenju bi si morali ogledati tako tehnične, kakor tudi politične izzive, ki so s tem povezani. Večina sistemov, ki bodo vključeni v pregled interoperabilnosti, je sedaj v postopku pregleda. In to predstavlja mm, določen problem in dodaja obstoječim sistemom še dodatno kompleksnost. V zadnjih časih smo videli, da kršitve pravic glede varnostnih podatkov lahko škodijo ogromnim številom posameznikov. Zato moramo tukaj predvideti določene varovalke. Zato sem vesela, da ste omenili varovalke, s katerimi bi preprečili to vrstne kršitve. Prav tako pa moramo resno jemati delo naših agencij na tem področju. Včasih odrinjamo to, kar počne Agencija za temeljne svoboščine in pa poblaščenec za varstvo podatkov. Ali se strinjate z menoj, da bi jim morali resno prisluhniti? Torej, ko gre za vse teme, ki so povezane z temeljnimi svoboščinami. To je še posebej pomembno v luči tega, kar smo izvedeli na delovni skupini o nadzoru nad izvajanjem šengenskega sistema. Tukaj je bilo ugotovljeno, da je prišlo do resnih napak pri prehodni uporabi. Uh, Združenega kraljestva pri izvajanju uh, šengenskega sistema. Če bi prišlo do podobnih napak v sistemu interoperabilnosti, bi to lahko imelo resne posledice, ne samo za evropske državljane, ampak tudi za državljane tretjih držav ter za celotno Evropsko unijo. Zato, gospod komisar, vas sprašujem, kaj bo naredila komisija za za to, da bodo varovalke delovale v praksi in da bomo lahko zagotovili, da bo vsaka država članica spoštovala in izvajala ta pravila. Vemo, da je šipka točka prav izvajanje in pa zaveze držav članic. Še enkrat se vam zahvaljujem za odlično sodelovanje in uh, veselim se nadaljevanja tega sodelovanja. Hvala lepa, Budil Valero, naslednja. Ja, jaz, ki spravljam svenska, so. Uh... Hvala, govorila bom švedsko. Torej, nadenite si slušalke. E, uvodoma se zahvaljujem za dobro poročilo, ki pa je bilo nekoliko kratko. Želeli bi si slišati nekoliko več o tem. No, e, prav gotovo bomo imeli priliko, da bomo pridobili še več informacij. Nekaj pa sem opazila. E, Naprimer, Eh, omenili ste lahko in malo orožje. Eh, to je nekaj, s čemer se ukvarjamo tudi mi v parlamentu. Eh, seveda se ne bom dotaknila vsega, ampak zlasti to, kar me zanima. In sicer so to um, prekurzori oziroma sestavine, ki jih potrebujemo za izdelavo eksploziva. Za nas kot zelene je vedno pomembno, da če eh, se želimo boriti proti terorizmu in to moramo delati in to je dobro, da to delamo, ampak metode, ki jih uporabljamo pri tem, morajo biti sorazmerne, razumne eh, in prav tako pa morajo sebovati tudi eh, zaščitne ukrepe zato, da eh, niso kršene temele človekove pravice. To je tudi zelo pomembno. No, ampak eh, sedaj v zvezi z predhodnimi sestavinami za eksplozive. Eh, zakoni, ki jih imamo, nam žal niso omogočili, da bi to problematiko obvladali že prej. Zaradi tega je potrebna sprememba. Potrebujemo novo zakonodajo, zato moramo najti pravo ravnovesje. Po eni strani varnost in po drugi strani eh, temeljne pravice. In to, eh, s čimer smo pravkar začeli delati. Eh, to je že sama eh, identifikacija problema. To je osmi člen. Tega si moramo zelo natančno pogledati, preden bomo nadaljevali. Eh, ker pa je časa malo, Eh, samo glede zbiranja elektronskih dokazov. Sicer nisem za to pristojna, ampak res, ki ste, če eh, obstaja sum, da eh, je bilo zagrešeno kaznivo dejanje, potem bi moralo obstajati možnost, da se to uporabi. Ampak zakaj ni najprej treba vključiti sodišča? Eh, ali nek eh, državno tožilstvo to lahko neposredno odredi, izda nalog, vsa to je nekaj drugega, kot poznamo iz naših pravnih ureditev. Morda nečesa nisem dobro razumela. Skratka, eh, naprimer, direktno je mogoče pozvati organ v neki drugi državi na osnovi naloga državnega tožilca, da se ti podatki dajo na voljo. Ampak podjetja so vendar eh, tista, ki lahko potem ugotavljajo, ali so bile kršene temele pravice in ne. In podjetji vendar ni mogoče eh, siliti, da to preverijo. Sofi Intel in potem Ana. Yes, thank you, Hvala. Na začetku bi rekla, da nimam nič proti načelu izboljšanja naših zmožnosti za izvajanje preiskav, ampak vedno se mi zdi, da se komisija vsega skupaj loti z napačnega konca. Sedaj ste pravzaprav odstranili člen iz celotne verige, istočasno pa bi naj okrepili pravice državljanov. Imamo vsta jezik o močnih državljanov varovalkah, o pravice do zasebnosti in tako naprej. Ampak ali mi lahko poveste, kaj je naredila komisija na podlagi um, v zvezi z ničnim izvajanjem tako imenovane policijske direktive? To bi morali začeti izvajati prejšnji mesec in uh, to je bil pomemben člen, pa tega sedaj nobena država članica tega ne izvaja democratic rule of law, sometimes procedures take a little bit of time. Eh, in zakaj ne izkoriščate AMLD? To imamo. Seveda ti eh, postopki včasih trajajo nekaj več časa, ampak treba je poskrbeti za zaščito državljanov. Ehm, Kaj ti za to gre tukaj? Potem, vem, da obstajajo tudi problemi na področju pravne države nekaterih držav članica. Predstavljajte si, da bi mačarske da bi mačarski organi se obrnili na podjetje, recimo v Franciji, in bi rekli, iščemo podatke v zvezi z nekim gospodom Sorošem. Kaj ti sumimo ga kaznjivih dejanj? Se vam zdi to dobra ideja? Meni ne. Potem še ta uh, zakonodaja v ZDA o računalništvu v oblaku. Uh, Eh, vidim, da imamo v evropski zakonodaji že omembe dogovorov z tretjimi državami. Ali boste podobno postopali v primeru eh, Rusov in pa Kitajcev, ko bodo oni sprejeli zakonodajo o tem? Moram reči, da da sem pri odnosih z ZDA izgubila vse svoje zaupanje v komisijo. Mislim, da ne branite pravic evropskih državljanov, ampak vas bolj skrbi vaše prijateljstvo z ameriškimi organi, z ameriško administracijo. To vas bolj skrbi kot pa pravice evropskih državljanov. In lahko si predstavljam, da bo ta zadeva končala pred Evropskim sodiščem. Evropsko sodišče pa je zadnja trdnjava človekovih pravic v Evropski uniji. To je edino, kar še ščiti pravice naših državljanov. Oni bodo črtali takšen dogovor z ameriškimi oblastmi. Če počnemo nekaj na področju dokaze Evropske unije, dobro, lahko o tem razpravljam, ampak ni pa treba tukaj vključevati omembe dogovorov za ZDA. To je nekaj popolnoma drugega. Pripravljena sem podpreti vaše načela, ampak prosim najprej za odgovore na ta vprašanja. Ana, dve minuti, kaj ti zmanjkuje nam časa. Jaz sem bila leta 2010 uh, eh, poročevalka o tem, zato pozdravljam revizijo teh, te zakonodaje, kaj ti države članice so vse skupaj precej razvodenile uh, in komisija je tako ali tako že predložila šibek predlog. Kot ste pravilno povedali, je morda nekaj več eh, apetita za to zaradi Salisburja, ampak Salisburji je pokazal tudi to, da so države članice same sebi eh, in našim finančnim sistemom dovolile, da so nekakšna pralnica za organizirane kriminalne združbe. Zato vas sprašujem, ali ste na področju pranja denarja in boja proti financiranju terorizma pripravili kaj podobnega, kot pa v primeru PNR, ali preverjate, ali države članice to izvajajo in kakšne strukture imajo za to. Imamo finančne obveščevalne enote v Evropski uniji, ki pa preprosto nimajo nobene moči. To sploh niso organi kazenskega pregona, to so administrativna telesa in uh, potem imate tudi enote, ki eh, proizvajajo poročila o primerih pranja denarja, recimo to se je zgodilo na Malti, pa potem policija tega preprosto ne razišče. To, je, to so pomembna vprašanja, če mislimo resno z uh, obveščevalnimi, z finančnimi obveščevalnimi enotami. Uh, Eh, mi smo si zato prizadevali v okviru pete direktive o pranju denarja. In potem še eno vprašanje. Kaj eh, delate v primeru držav članic, kjer imamo kriptovalute in pa velike igralniške sisteme, kjer se spet pere denar? Kako boste ukrepali proti temu? In to vsi vejo. Potem še pomislek je v zvezi z osebnimi izkaznicami. Kaj pa ta posel, ki kar cveti v Evropski uniji, gre za prodajo šengenskih vizumov, gre za prodajo potnih listov. Uh, vsak lahko dobi dokument svoje države in potem tega nihče ne preverja. Uh, ali ta revizija, ki se raje poteka, vključuje tudi vašo službo, me zanima. Hvala. Gospod komisar. Hvala lepa za vaš angažma in pa za zanimanje, ki ste ga pokazali za te predloge. Opravičujem se za ta format. Zavedam se, da smo podali kar nekaj raznolikih uh, uh, predlogov, imamo eno priporočilo, tri direktive in pa dve uredbi in vse smo obravnavali v istem slotu. Razumem, da je to veliko. In razumem, da bi morali bolje pojasniti, kako eh, so ti posamični predlogi povezani med seboj. Ehm, in eh, kakšen pristop jih povezuje. Eh, ja, mislim, da so vsi namenjeni omejevanju eh, prostora za teroristična dejanja ali pa prispevajo k izgradnji naše odpornosti proti terorističnim dejanjem, proti napadom in prispevajo tudi k temu, da morajo ljudje za to odgovarjati. To je okvir, znotraj katerega smo skušali organizirati naše delo. Uh, posamični ukrepi, o katerih danes razpravljamo, se mi zdijo takšni, da spadajo v ta okvir. Predlogi so podrobni, eh, različni ukrepi povzročajo različne probleme in o teh moramo razpravljati. Sveda nam eh, to ne bo uspelo opraviti v celoti danes večer. Tega se zavedam. Sem pa vam na voljo uh, za razpravo tudi v drugačnih formatih, ko bomo lahko bolj poglobljeno razpravljali o vprašanjih, um, pri katerih je parlament so zakonodajalec. Jaz se prizadevam za to, da bi se tukaj dobro. Uh, da bi se tukaj dobro pripravili. Uh, Zavedam se, da ta dosje dobiva veliko pozornosti in da ga je treba sprejeti kar najhitreje. Jaz si želim, da bi obravnavali vse te predloge skupaj za vami, da bi torej sprejeli vse potrebne korake. In zato pozdravljam dejstvo, da ste že imenovali svoje poročevalke in poročeval, se in upam, da nam bo uspelo dobro napredovati. Ne gre za to, da bi mi želeli zavlačevati ali pa se čemu izogniti, ravno nasprotno. Na hitro eh, v zvezi z nekaterimi točkami, ki ste jih izpostavili. Ne bom mogel odgovoriti na vse. Ne bom se držal nobenega posebnega vrstnega reda. Najprej vprašanje predhodnih sestavin za eksplozive. Tukaj smo skušali poskrbeti za to, da bi nadzor bil bolj praktično uh, usmerjen. Uh, poskrbeli smo tudi za napredek na področju harmonizacije. Do sedaj je bilo možno narediti troje pri nadzoru nad temi sestavinami. Nekatere države članice so te sestavine prepovedale, eh, potem eh, države članice so, so lahko uvedle tudi sistem podeljevanja licenc. Um, tretje je skupina. Tretja skupina držav članic pa je predvidela postopek registracije. Torej, nekdo, ki uh, kupi te sestavine, se mora tudi registrirati. Uh, očitno je to preveč ohlapno iz že omenjenih vzrokov. In zato menimo, da bi morali odpraviti sisteme registracije, kot jih danes pozna recimo Francija. Potrebujemo bodi si prepoved teh sestavin ali pa bi imeli sistem podeljevanja licenc. In uh, ta sistem licenciranja oziroma podeljevanja licenc bi moral biti tudi bolj um, ehm, strok. Torej, uh, videti, predvideti moramo možnost dostopa do teh sestavin za tiste ljudi, ki so legitimno upravičeni do tega, da dostopajo do teh sestavin, kar to recimo potrebujejo za um, svoje poslovne dejavnosti. Potem um, osebne izkaznice. Tukaj smo skušali predvideti nek sorazmeren sistem. Um, imamo pa določen problem. Lahko razpravljamo o številu ljudi, ki jih eh, prizadene ta problem. Ampak dejstvo je, da ta problem obstaja. Torej, na milijone ljudi po Evropski uniji ima osebne izkaznice, s katerimi lahko potujejo tudi znotraj. Tudi zunaj Evropske unije. Ampak teh osebnih izkaznic naprave ne morejo prebrati. Tako da, ko gre za vse ukrepe, o katerih razpravljamo v okviru šeng, navrovanja zunanjih meja in tako naprej, vsi ti ukrepi ne bodo delovali za tiste ljudi, ki potujejo s takšnimi dokumenti. Tako da tukaj moramo najti neko sorazmerno rešitev, neko pot naprej. Tukaj ne bomo predlagali ničesar, kar ni bilo sprejeto že v povezavi z potnimi listi. Tako da upam, da bomo tukaj našli nek način, ki bo zadovoljiv za vse, treba bo rešiti še določene odprte zadeve. Ehm, razjasniti je treba recimo vprašanja obravnave mladostnikov oziroma mladoletnikov. Ehm, seveda smo pripravljeni o tem razpravljati tudi z vami. Naslednje vprašanje. Dostop do informacij o finančnih transakcijah in pa finančno-obveščevalne enote to je res pomembno. Um, nekateri govorijo o tem, da zaradi večje razširjenosti pojava uh, nizkocenovnega terorizma več ne potrebujemo informacij o finančnih transakcij. S tem se ne strinjam. Še vedno nimamo dovolj informacij o financiranju terorističnih organizacij. Uh, vedno več imamo um, finančnih transakcij, ki so vsaj v sivem območju, če že ne nezakonite. In mi moramo imeti možnost temu denarju slediti. V tem trenutku nimamo omrežja finančnih obvečevalnih enot na evropski ravni. Tako da moramo poskrbeti za to omrežje. Prav tako pa moramo po celotni Evropski uniji zaustriti uh, pravila za sodelovanje med organi kazenskega pregona in pa finančnimi uvečevalnimi enotami. Sodelovanje je v nekaterih primerjih dobro, v nekaterih pa zelo slabo in uh, zato moramo tukaj poskrbeti za nekaj več uh, pravne jasnosti. Trenutno je to preveč izmuzljivo. To je torej cilj teh predlogov in uh, veselimo se nadaljnih razprav o teh predlogih za vami. v zvezi z interoperabilnostjo. O tem se bomo nekoliko bolj podrobno pogovorili um, čez nekaj trenutkov. Mi smo že od vsega začetka uve, um, vključili Agencijo za temeljne svoboščine in pa poblaščence za varstvo podatkov v naše delo. Uh, ravno zaradi njihovega prispevka smo podali nekaj dobrih predlogov. Eh, potem videli ste tudi poročila eh, teh agencij o našem delu. Eh, veliko smo črpali tudi iz dela, ki ste ga predložili vi. Skratka, tako na začetku, kakor tudi na koncu procesa bomo skušali čim bolje upoštevati vnos Agencije za temeljne svoboščine in pa podlaščenca za varstvo podatkov. In upam, da se bomo uspeli dogovoriti o skupnem, skupke, ob skupku ukrepov. Eh, seveda pa je potem tukaj ključnega pomena izvajanje. Komisija bo skušala biti pri izvajanju kar se da stroga. V zadnjih letih smo okrepili sistem poročanja v zvezi z uporabo šengenskega informacijskega sistema, naprimer. In eh, cela vrsta držav, je pripravila precej uh, stroga poročila o njihovem izvajanju šengenskega informacijskega sistema in vsaka država članica bo morala odgovarjati za to in za to, da odpravi napake, ki so se pokazale. In to delo moramo še razširiti v okviru interoperabilnosti. S tem se popolnoma strinjam. Torej ne gre samo za poročanje uporabi enega sistema, eh, sistema SIS. Eh, tukaj bomo morali pokriti vse sisteme, ki bodo spadali v interoperabilnost. Vprašanje e-dokazov. Tukaj ste izpostavili kar nekaj točk v zvezi z dokazi. O tem bomo morali še poglobljeno razpravljati, gre namreč za zelo pomembne predloge. Ampak eh, sedaj bi želel narediti korak nazaj in se vprašati, zakaj to sploh počnemo. To počnemo zato, ker. Nekateri obstoječi sistemi niso dovolj prilagojeni za preiskave kibernetskega kriminala. Pa tudi zato, ker ne glede na to, kakšno je vaše mnenje o AMLD, eh, tukaj obstaja vedno več zahtevkov eh, po prostovoljnem sodelovanju. Eh, in to ne strani sodnih organov, ampak strani policijskih organov. Nekateri uh, kar neposredno poprašajo ponudnika storitev za informacije. To je morda lahko legitimno, ampak uh, to zakonodajno ni ustrezno urejeno. To vrstne zahteve presegajo um, Eh, prostovoljne zahtevke po sodelovanju za 30 odstotkov. In zato moramo tukaj ukrepati. Eh, organom kazenskega pregona ne moremo preprečiti, da izvajo svoje preiskave. Lahko pa zastavimo jasnejši okvir z jasnejšimi pravili in pa jasnimi varovalkami. In zato gre tukaj. Potem vprašanje odnosov z ZDA. tukaj želim biti jasen. Seveda moramo najprej opraviti svoje domače naloge. Najprej moramo zagotoviti, da bo to, kar počnemo v Evropski uniji, dobro delovalo. In zato smo pripravili te predloge, pri katerih je parlament zakonodajalec. Če bomo imeli mi jasna stališča, potem bodo tudi razprave oziroma pogajanja za ZDA enostavnejša. Če ne bomo pri, napredovali pri eh, naših stališčih, pa bodo ZDA skušale skleniti bilateralne dogovore z posameznimi državami članicami. In to bi potem pomenilo nezadovoljivo situacijo. Na zadnjem svetu za pravosodne zadeve, mi je bilo zagotovljeno, da države članice menijo, da je zelo pomembno, da sprejmemo evropski pristop k tem vprašanjem. Vse države se želijo, da bi Eh, dogovor z ZDA, vsak dogovor z ZDA temeljil na skupnem pristopu Evropske unije in pa na našem skupnem stališču. Tako je mi je bilo poročano na svetu PNZ. Potem v zvezi z drugimi vprašanji, ki, jih, ki ste jih zastavili. Uh, ja, ne želim, pre, ne želim uh, govoriti predolgo, seveda sem pripravljen tudi bilateralno uh, odgovarjati na vaše vprašanja, eh, vprašanja, ki bi se lahko pojavila pri, eh, pri naslednji točki, recimo mm, majhno orožje. Sveda sem pripravljen o tem razpravljati, potem, ko bomo enkrat imeli poročilo. Sofi? Sofi, prosim, da si kratka. Ja, komisar je podal nekaj lepih splošnih izjav o izvajanju, ampak mene zanima uh, nekaj specifičnega. Po uh, uredbi o varstvu podatkov smo popolnoma pozabili na drugi del tega varnostnega svežnja. Samo dve državi članice sedaj to izvajata. To je patetično. Uh, Če govorite o varovalkah, potem ne želim, da govorite v smislu, da ja, nadzorujemo situacijo in prosimo države članice, da eh, lepo prosim izvajo zakonodajo. Ne, to pomeni, da države članice, če države članice tega ne izvajo, treba takoj pred sodišče. To bi bilo strogo. Ja, samo še besedica v tej direktivi, potem pa moramo nadaljevati. Ja, res je, eh, dobro je, da. Eh, pritiskate name, ko gre za izvajanje, ampak ni pa res, da jaz tega ne jemljem resno. To jemljem zelo resno. Pri vsakem uh, predlogu, za katerega sem pristojen, uh, recimo PNR, če tukaj ne bi nastopili strogo, Eh, potem bi bilo tudi izvajanje slabo in enako strogo moramo postopati pri uredbi, splošni uredbi o varstvu podatkov in pri tako imenovani policijski direktivi. Brez nadlegovanja, prosim. Eh, ne, ne, ne, nič njom proti, če me nadlegujete, to so zakonita vprašanja. Od začetka sem povedal, da ne bomo. Mm, se obotavljali pri postopkih ugotavljanja kršitev pred sodiščem. E, tukaj se je že začel postopek. Najprej smo morali razčistiti vprašanja v zvezi z e, obveščanjem. Najprej smo morali narediti to, e, potem pa bomo preverili vse naslednje postopke zagotavljam vam, da tukaj ne bo razlik pri posameznih eh, predlogih iz eh, tega svežnja. Tako, eh, poročevalci za naslednjo točko že čakajo, tukaj so tudi poročevalci v senci in tudi komisar bo ostal z nami. Tako da začnemo za naslednjo točko na dnevnem redu, gre za interoperabilnost med informacijskimi sistemi Evropske unije. Eh, po predstavitvi komisije v zvezi z interoperabilnostjo bomo sedaj slišali naša zakonodajna poročila. Imamo poročili Len, um, kolega Lenarsa in pa kolega Mela. Najprej bomo dali besedo poročevalcem, potem pa bomo dali besedo komisarju. Pravičujem se, da ste morali čakati, ampak eh, pač imeli smo toliko vprašanj v zvezi z eh, prejšnjo točko. Tako da besedo dobi sta sedaj poročevalca, potem pa komisar nowhere else to go tonight, so I have all the time in the world to. Ja, um, nikamor še mi ne mudi, tako da sem lahko tukaj. V zvezi z interoperabilnostjo. Prizadevamo si za posodobitev obstoječeg informacijskih sistemov, Eurodax, ISR in tako naprej, in pa nove sistemi ETIAS, uh, ETI Kristejen in pa nove predloge v zvezi z uh, vizumskim informacijskim sistemom horizontalno vprašanje, ki se tukaj pojavlja, je naslednje. Vsi ti informacijski sistemi so predvideni kot ločeni sistemi. Obiskal sem tudi eh, Iloa tukaj v Štrasburu eh, in eh, videl sem, da imajo v svojih prostorih prisotne predstavnike ETIAS-a, SIS-a, Eurodaka in tako naprej. Samo nekaj metrov so oddaljeni med seboj, ampak nekako med seboj ne komunicirajo in to pomeni slepe točke v našem varnostnem sistemu. Eh, prejšnji teden sem obiskal tudi eh, Sicilijo, tam imamo žarišno točko v pozalu in tukaj imamo spet ločene sobe z ločenimi računalniki, za ločene informacijske sisteme. To je zamudno in to je neučinkovito in to pravzaprav več ni spremljivo v času, ko je varnost naša glavna prednostna naloga. Parlament je že večkrat zahteval dvoje, da maksimalno uporabimo že obstojoče uh, eh, instrumente in pa da se osredotočamo na izboljšavo delovanja teh instrumentov, ne pa na, vedno, na zbiranje vedno več podatkov. In mislim, da sta predloga komisarja Kinga eh, pravzaprav odgovor na te dve zahtevi. Treba je zagotoviti interoperabilnost, na ta sistem bomo imeli eh, bolj učinkovit, hitrejši dostop do informacijskih sistemov za strokovnjake na terenu, za policijske uradnike, za, eh, carin, za carinike, za organe kazenskega pregona. Imeli bodo boljši dostop do informacij. V sodelovanju z kolegom Nuno Melom smo pripravili 194 predlogov sprememb. To se sliši veliko, sam sem bil šokiran, ampak to pove tudi nekaj o zapleteni in o zapletenem in kompleksnem značaju tega predloga. Predlog komisije podpiramo bi pa želeli poskrbeti za določene prilagoditve. Štiri bi želel omeniti. Prvič, sistemi morajo delovati nemoteno in če pride do kakšne napake, to ne sme imeti vpliva na kontinuiteto procesov. Okrepili smo torej predloge v zvezi z um, brskalnikom in pa v zvezi z uh, dostopom. Prav tako smo skušali izboljšati uh, sodelovanje Europola pri tem. Vse informacije, ki so na voljo, morajo spadati v obseg obstoječih inštrumentov in zato, da bo lahko Europol polno opravil svoje delo in moramo zagotoviti boljši dostop do posamičnih podatkovnih pas. Tretja točka predloge zveze za interoperabilnostjo bodo vplivali tudi na izvajanje obmejnih pregledov. Eh, v veliki meri bodo ti postopki izboljšani, bolj učinkoviti, predlog pa bi potencialno lahko pomenil tudi dodatne zahteve za carinske uradnike. Eh, in s tem bi lahko carinski postopki, postopki pregleda postali nekoliko bolj zamudni, tukaj treba poskrbeti za ustrezno ravnotežje med učinkovitostjo Eh, in pa smotrnostjo. Eh, in pa še zadnjič, eh, organom, organom kazenskega pregona moramo omogočiti dostop do pod teh podatkov v primeru potrebe po identifikaciji osebe, ki je v kazenskem postopku. S tem pravzaprav odražamo trenutno prakso v državah članicah. To pomeni, da s pomočjo uh, potovalnih dokumentov, identificiramo to osebo, preden dovolimo uporabo biometričnih podatkov iz podatkovnih baz. Okrepili smo tudi varovalke za identificirane osebe. To so samo nekateri izmed elementov, ki jih boste našli v poročilu. Eh, Prepričan sem, da so kolegi že preučili vse priloge sprememb in seveda se veselim razprave za kolegi v naslednjih tednih in mesecih. Sedaj pa bi predal besedo mojemu kolegu, gospodu Melu. Hvala. Ne bom povedal kaj eh, več. Govoril bom portugalsko in dam vam nekaj trenutkov, da si nadenete slušalke. Hvala. In sicer sem se želel komisiji najprej zahvaliti eh, na mnogih sestankih. Ste bili dejansko vedno na voljo z informacijami, ki so bile včasih zelo tehnične. In Na ta način smo že imeli prvo možnost, da to nekoliko interpretiramo. To je bilo bolj tehnične kot politične narave, ampak tudi politično delo je potrebno. Mi seveda vsi želimo večjo varnost, ampak krati želimo zaščititi tudi zasebno sfero. Dve pravici sta ki sta tu nekoliko v konfliktu in tu potrebujemo ravnovesje. Potrebujemo več varnosti, več varnosti, spravili varstva podatkov in eh, zaščite zasebne sfere. To je za nas pomembno. In mislim, da tudi komisija gre v isto smer. predlagali smo že veliko sprememb, eh, ampak to tudi ni presenetljivo pri toliko različnih temah. Naprimer, migracijski tokovi, ehm, dokumenti, To je vse pomembno, ne samo za to mandatno obdobje, ampak tudi za naslednja, kaj ti državljani veliko pričakujejo od nas. Preprečevati moramo tragedije, tudi zločine, kasniva dejanja. In potrebujemo absolutno legitimnost, eh, ko gre za delo na vsakem od teh področji ko se naprimer podatki posredujejo naprej, eh, ko gre za pomembne informacije, eh, potem morajo tisti, ki imajo pogled v te podatke in ki obdelujejo te podatke, biti izven vsakršnega suma. Če bi že imeli sistem, se verjetno marsikaj od tega, kar se je zgodilo, ne bi bilo zgodilo, zaradi česar trpimo v mnogih evropskih državah. In lahko samo delamo še naprej in stvari za Evropo poskušamo oblikovati v najboljši možni meri. Komisija in parlament morata sodelovati, predlog je že dober, vendar pa moramo na tem delati še naprej. Um, organi morajo imeti na voljo ustrezne informacije. Naprimer, če bi imeli teroristi delati z različnimi imeni v različnih eh, državah, torej za ustrezno bazo podatkov, eh, to sploh ne bi več bilo možno. Vidimo ljudi, eh, ki imajo očitno zelo veliko različnih identitet. In podatke najdemo v različnih sistemih. In to je nekaj, kar ni normalno. To je treba odpraviti. Seveda obstajajo tudi vrzeli. Eh, to smo videli na različnih sestankih, tudi sporočevalci v senci in komisijo ki je sodelovala pri Eulizi, Frontexu in tudi vedno eh, ob upoštevanju evropskega varstva podatkov. Sistemi morajo delovati v čim boljši meri, ampak na tem moramo še naprej trdo delati, gospod komisar. Zahvaljujemo se vam še naprej bomo delali na tem, pomagali ste nam pri tem delu in eh, mi kot poročevalci v senci bomo seveda delali na tem naprej. Uh, no, kot sem omenil, bodo, kot sem omenil, bodo tolmači ob uri nehali s delom, torej bomo zaključili ob 21.45, se upravičujem, da smo pozno začeli s to točko. Eh, prosili bomo komisarja, da se na kratko odzove. Vem, da gre za obsežno tematiko, ampak res upam, da ste lahko kratki in se odzovete na to, kar sta povedala oba poročevalca. Eh, poročevalci v senci, ki zelo eh, potrpežljivo čakajo, pa bodo potem eh, tudi imeli priložnost spregovoriti in na koncu še Sofi, potem pa bomo zaključili. Gospod komisar, izvolite. Ja, na kratko, najlepša hvala. Hvala poročevalcem v senci, hvala poročevalcem, hvala za sta zastavljena vprašanja. Uh, upam, da je dialog ploden. No, kar zadeva predlagane spremembe, se nam zdi, da gre za v konstruktivno smer, kot ste dejali, morajo stvari ostati čim bolj enostavne in čim bolj učinkovite. Zagotoviti moramo, da sistem deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, da obstaja ustrezna uh, podpora, da okrepimo pravi, temeljne pravice in zasebnost, ne da bi pri tem opuščali operativne cilje, ki ste si jih tako jasno opredelili. In nekaj, kar bi želel izpostaviti, posem se strinjamo, da moramo zagotoviti ustrezen dostop za Europol. Vse to so točke, eh, o katerih se bomo pogovarjali tudi z vami, ko bomo preučevali teh 194 predlogov sprememb, ki so bili doslej vloženi. Izkoristil bi samo to priložnost in eh, se za trenutek dotaknil eh, prihajajočih predlogov sprememb na že vložene predloge sprememb. Vem, da je to pomembno vprašanje in gospa Vikstrom je to že omenjala v preteklosti. No, decembra ste že napovedali te predloge in predstavljeni bodo ta teden, torej eh, jutri pravzaprav ali v sredo, v sredo se popravljam, pravi gospod komisar gre za zelo omejene spremembe, s katerim dopolnjujemo decembrski predlog in vnašamo spremembe glede ETIAS-a, SIS-a, EULISE in EKRIS-a, glede državljanov tretjih držav, ki morajo biti unešeni v te sisteme. Tega nismo mogli uh, vključiti decembra, ker je bilo pogajanje o teh instrumentih še v taki fazi, da to ni bilo smotrno. Eurodac pa še ni vključen v te predloge sprememb, ki jih uh, bomo objavili v sredo. In kot vemo, gre za to, da trenutna arhitektura obstoječega sistema Eurodac ni tehnično pripravljena na interoperabilnost, ker eh, hrani samo biometrične podatke in referenčne številke, ne pa drugih podatkov oseb, o identiteti posameznika kot vemo, smo že leta 2016 predlagali eh, zakonodajo, s katero bi to popravili in bi vključili tudi podatke o identiteti, ampak dokler nimamo soglasja v postopku soodločenja glede tega predloga o evrodnaku, ne moremo predlagati posledičnih sprememb, eh, kar zadeva evrodak z vidika interoperabilnosti, vsaj ne zaenkrat seveda vsi razumemo, kako pomembno je, da bi prišli do točke, ko bi Eurodac lahko postal del arhitekture interoperabilnosti in seveda želimo sodelovati z vami, da bi čim prej prišli do te točke. Res upam, da bo kljub temu mogoče te eh, tehnične predloge sprememb upoštevati. Eh, ko boste obravnavali osnutke poročil, ki eh, sta bila ravno predstavljena. Eh, res cenim in eh, tudi osebno delim željo z vami, poročevalci in celotnim odborom, da bi na nek urejen način, ampak vendarle čim hitreje nekako napredovali pri teh predlogih upamo, da bo skupno stališče doseženo do konca meseca pod bolgarskim predsedstvom, prihajajoče avstrijsko predsedstvo in komisija pa upata, da bodo, bomo imeli eh, priložnost hmalo začeti s trilogom. Sam sem vam na voljo do zadnjega trenutka, do poletnega dopusta in poskrbel bom, da bom čim prej zopet na voljo tudi septembra. Tako da mislim, da skupaj lahko uresničimo skupne cilje in zaključimo pogajanja do konca leta. Hvala. Najlepša hvala. Eh, komisar predsedstvo je tudi z nami, ampak najprej poročevalci v Senci, ki tako potrpežljivo čakajo ta ponedeljek zvečer v Štrasburu. Gospod Dalje prva. Najlepša hvala, predsednik. Hvala, gospod komisar. Hvala obima poročevalcima ter soporočevalcem, ki so trdo delali na teh poročilih, ki so bila danes predstavljena. Ampak že v vodoma naj povem, kakšno je moje stališče glede tega doseja, kajti že od samega začetka je bilo zelo jasno, da kot stvari trenutno uh, so. Uh, nekaj v tem sistemu ni prav in govorim kot nekdo, ki je prepričan, da pravica do zasebnosti in pravica do varnosti gresta in lahko gresta roka, z roko v roki kajti konec koncev je cilj te zakonodaje, da bi se ljudje počutili varnejše, ampak kar zadeva mene, bi morala varnost vključevati tudi pravico do svobode, pravico do tega, da te nišče ne nadzoruje, da te nišče ne sudi po barvi kože ali nacionalnosti. Bojim pa se, da ta zakonodaja ustrezno eh, ne, ne varuje teh pravic. No, že od samega začetka je jasno, da podatki evropskih državljanov tudi lahko postanejo interoperabilni preko podatkovnih baz v prihodnje. In eh, potem je tu še predlog komisije za aprila letos za osebne izkaznice, ki predvideva obvezne biometrične podatke za več kot 370 milijonov evropskih državljanov. Bili naj bi unija temeljih pravic, pravice do zasebnosti, pravice do domneve nedožnosti, eh, unija nediskriminacije in predlog, kakršen je pred nami, mislim, da ne ščiti teh vrednot in svoboščin, ki jih zagovarjamo. Kar zadeva stroške sistema, prepričati me morate, zakaj je smotrno porabiti 520 milijonov evrov za sistem, ki bo začel delovati šele leta 2024, glede na to, da nimamo niti prave utemeljitve oziroma temeljih podatkov glede obsega problema, ki ga poskušamo rešiti s to zakonodajo. Kar pa zdaj v gospoda Mela ne gre samo za tehnično, ampak politično odločitev, ki bo imela pravne in družbene učinke, kajti naša odločitev bo spremenila kako dos, eh, način, kako se doslej tolmačijo pravna načela. Eh, in to, eh, kot pravi naš nadzornik za varstvo podatkov, pomeni točko brez povratka. Gre za združitev šestih velikih podatkovnih eh, baz ki bi postale medsebojno povezane. Ali je res eh, sorazmerno in smotrno imeti skupno odložišče podatkov in možnost iskanja po vseh sistemih? Eh, Če ne bomo spremenili osnovne strukture tega predloga in vključili v, eh, močnih varovalk za temeljne pravice, eh, ter če ne bomo vključili možnosti pritožb, ter zagotovili, da se eh, dostop omeji glede na smotrnost rabe, bomo zelo težko podprli ta predlog ta zakonodaja terja specializirano programsko opremo, ki pa jo lahko vzpostavi in vzdržuje samo eh, peščica eh, svetovnih podjetij, ki eh, so znana potem, da so ustvarila nekatera najboljša napovedovalna orodja. Torej, hvaležna bi bila za dodatne informacije o tem. Ja, hvala. No, zato bo vredno potrebna daljša razprava v imenu GUE Kornelija Ernst. Ja, vielen Dank. Hvala. Vedno znova v preteklih mesecih smo povdarjali, da je interoperabilnost potrebna, zato se zauzemamo, da želimo interoperabilnost, vendar pa moramo razmisliti, kaj je dejansko smiselno. In sicer smo govorili o tem z vidika terorističnih napadov, ki so se zgodili in smo rekli, zaradi tega je potrebna interoperabilnost. In pogledati moramo, ali to, kar imamo, dejansko ustreza temu, kar potrebujemo. Potem imamo Evropski skalni eh, portal ESP, eh, to razumemo, to je za nas v redu, takšna regulativa mora obstajati. Kajti sicer ne bi mogli govoriti o interoperabilnosti, če tega ne bi želeli imeti. Ampak kaj potem sledi? Kako se že vse imenuje? CIR, MID, če si to vse pogledam, eh, potem eh, vidim, no, tukaj je še Eurodac eh, in vse te baze podatkov, ki so povezane s tem, da gre za eh, ljudi, ki prihajajo iz tretjih držav. In potem se sprašuje, iz kakšnih razlogov in zato morajo obstajati dobri razlogi. Torej, kako to, da ste sploh prišli do zamisli, da podate tak predlog? Eh, kakšne statistične podatke ste imeli na voljo? Kakšne eh, osnovne um, številke ste imeli na voljo uh, v zvezi naprimer z uh, krajev identitete? Koliko je bilo tega, da ste dejansko ugotovili, uh, da je potrebno oblikovati ta, to vlož, skupno vložišče? Potem Multiple Identity Detector. Tu se podatki povezujejo in dejansko se ugotavlja, Eh, ali se ime pojavlja v različnih sistemih. Podatke je mogoče povezati in zato mislim, da te podatke tudi niso uh, eh, neutralni. Uh, eh, ta sistem zadetkov ni neutralna, ampak omogoča veliko več in bistven poseg v zasebno sfero. In to zadeva uh, milijone ljudi. Uh, 280 milijonov, slišali smo to številko, morda še več. Skratka, gre za številko 200 do 300 milijonov ljudi, ki se eh, odražajo v teh bazah podatkov. Obstaja zelo velika kritika strani nevladnih organizacij, ki se ukvarja s tem. Eh, in zanima me, kaj upravičuje te sisteme, ki jih želite vzpostaviti kako to, da vse to mešate skupaj z migracijo, kajti kriminal in nadzor nad migracijami, vse to mečete v en lonec, to zelo eh, močno kritiziramo. In mi prav tako zavračamo eh, tudi eh, pomankanje ustreznih garancij, kajti to je vse tukaj kršeno. Eh, osebni podatki so kršeni in zelo pomembno eh, je vedeti to, da pač ne bo več vrnitve nazaj. In mislim, da za to potrebujemo več obrazložitve. Hvala. Hvala, Udo, Brigit in potem še Sofi. Udo? Tak so mikke. Eh, jo vil också börja. Eh, hvala. Tudi sama se želimo vodoma zahvaliti obema poročevalcema za zelo dobro sodelovanje. E, upam, da bo tudi e, v nadaljevanju to sodelovanje tako dobro. Ampak sedaj je čas, da mi predložimo predloge sprememb na vaš predlog. Ne bo jih 194, e, kajti poskušali bomo najti kompromise. Ne glede na to, kar so kolegi že povedali, torej velik problem, kot smo ugotovili, je varstvo podatkov pa tudi vprašanja diskriminacije. In tako kot sem že povedala v povezavi z predhodno razpravo, če se oblikujejo nova pravila, morajo biti smotrna, sorazmerna, in vsebovati morajo ustrezne varstvene ukrepe. In naši predlogi sprememb bodo šli v tej smeri. Namreč, eh, da bodo primerni v skladu z ciljem, da bodo sorazmerni in da bodo osobovali tudi ustrezne varovalke. Diskriminacija, naprimer, to je zelo pomembno. Eh, Kornelija se je tega eh, dotaknila. Profiliranje in tako kot je rekla že Kornelija, gre zlasti za. Um, državljane tretjih držav. In tu imamo naprimer sorodnike državljanov EU, prosilce za azil, prosilce, ki so zaprosili za šengenske vize in zato je zelo pomembno eh, razmišljati o vprašanjih proti diskriminiranju. In potem še nekaj. Eh, imamo evropske državljane, ki imajo dvojna državljanstva. Eh, kako bodo leti obravnavani v okviru tega sistema? Pa naj bo to za sedaj dovolj, nimamo čas. Um, Hvala lepa. Zdaj pa Birgit Cipel v imenu Petra Nidenmilerja za socialiste in demokrate. Najlepša hvala, predsedujoči. Žal Petro danes ni, tako da bom prebrala njegove pripombe in podobno kot Mirjam se tudi on zahvaljuje obima pročevalcema, eh, kajti čas, ki je bil potreben za to predstavitev, odraža tudi kompleksnost dosjeja. Predlogi so zelo tehnični, zelo kompleksni istočasno pa eh, gre za spremembo politike glede našega pristopa eh, k podatkovnim bazam na področju PNZ. Eh, komisija opušča dosedanji pristop in to predstavlja neko točko brez povratka, kot je bilo omenjeno pri našem delovanju na področju PNZ. Komisija predlaga združitev vseh podatkovnih baz z osebnimi podatki državljanov tretjih držav, neke vrste novo podatkovno bazo, ki je predlagana v okviru interoperabilnosti. Gre za skupno službo za primerjavo in eh, hrambo osebnih podatkov in s tem bo. Eh, bodo vse omejitve povezane z namenom rabe eh, umaknjene zaradi eh, poročil o tem, kaj se dogaja s podatki oseb, ki jih ta predlog zadeva, moramo resno preceniti učinke, ki jih bo ta sprememba imela za temeljne pravice posameznikov. Kaj ti ti dosjeji morajo prestati tudi preizkus nujnosti in sorazmernosti in nismo pripričani, da bi. Eh, predlogi te preizkuse prestali. Na dosedanjih srečanjih pročevalcev senci je postalo očitno, da je eden od glavnih razlogov, zakaj eh, naj bi pristali na spostavitev tovrstnih eh, obsežnih eh, sistemov in interoperabilnosti boj proti goljofijam pri identiteti. Nismo pa dobili podrobnih podatkov glede tega, kakšen je obseg tega problema. In zelo me skrbi, zakaj naj bi eh, Eh, namenili skoraj pol milijona, eh, skoraj pol milijarde davkoplačevalskega denarja za reševanje problema, glede katerega eh, sploh nimamo podatkov o tem, kako obsežen je. Komisija pravi, da zaradi interoperabilnosti ne bo potrebno zbirati novih podatkov. Naj menim komisijo, da je zelo nedavno komisija priporočila spostavitev treh novih podatkovnih baz. Torej, očitno dejansko že zbiramo še številne nove podatke v povezavi z interoperabilnostjo šestih že obstoječih podatkovnih baz, bi to pomenilo še širši učinek, ne zgolj neko vsoto podatkovnih baz. Skrbijo nas določbe o hrambi podatkov, kajti s tem, ko ste izbrali najdaljše možne obdobje, Eh, očitno eh, spodkopavate privilegije na področju hrambe določenih sistemov. Dolgo smo uporabili za to, da smo spostavili ravnotežje v sedanjem sistemu, zdaj pa naenkrat zahtevate od nas, da razmišljamo o povsem drugačnih določbah za dostop za organe pregona. Skrbi nas tudi, skupno odložišče identitet in skupna služba za primerjanje biometričnih podatkov, ki naj bi združevala podatke o državljanih tretjih, oseb, tretjih držav v novi podatkovni bazi. Ne glede na to, eh, kako zelo poskušate to predstaviti kot sestavni del interoperabilnosti. Te spremembe, ki odstopajo od dosedanjih eh, pristopov in ki ima resne politične posledice, in eh, žal mi je, nismo mi krivi, da zamujamo, ki resno odstopajo od dosedanjih eh, pristopov, se poskušajo predstaviti kot neke enostavne tehnične rešitve in eh, da slej o tem tudi ni bilo kaj dosti politične razprave o tem. Eh, mi nismo edini, ki nas stvari skrbijo. Agencija za, var, za temeljne pravice, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, skupina za člen 29 ter odbor županov eh, imajo vsi podobne pomisleke. Namen moje skupine je, da eh, pred. Pretočimo te pomisleke v predloge sprememb in uh, veselim se že konstruktivnega dialoga s opročevalci v senci. In če dovolite, predsednik, še osebna pripomba z moje strani. Uh, ko poslušam vse te razprave o vseh teh varnostnih dosejih, se sprašujem, kakšen, kakšna je celovita arhitektura varnosti. Včasih imam čutek, da gre za ptico v kletki. Ptica je varna, mačka ne more do nje, ptica pa ni svobodna, vse čas je pod nadzorom, manipulira se z njo, kaj ti, če ptice ne želiš več eh, poslušati, prekriješ kletko z odejo, zato da je prepričana, da je noč in da spi. Torej, o kakšni arhitekturi govorimo, o tem bi morali razmišljati. No, moramo zaključiti s tem ptičem, ker bodo tolmači zaključili ob 15 do 10. Ne vem, ali je res tukaj ptič ali pa imamo samo rjuho čezen. Eh, Sofi na kratko, potem pa še gospa Holmajer. Kratka bom. Prvo vprašanje. Ali je komisija, katerikoli generalni direktorat, razpravljal o načrtih za interoperabilnost eh, s podjetjem Balatir? In ali je komisija razpravljala o načrtih s katerim drugim podjetjem in eh, želeli bi te informacije v pisni obliki? Potem drugo vprašanje. Ali se strinjate, da če ustvarimo tak sistem, ga zaženemo, da je to mogoče storiti samo, če to stori podjetje, ki ima glavni sedež in deluje izključno v evropski jurisdikciji, da ne more iti za podjetje, ki bi kakorkoli bilo podvrženo uh, sodnim pozivom v tisti državi, kaj bo naredila komisija, da bo to zagotovila. In pa še pripomba, ali ne, se vam ne zdi, da je smešno, da povezujemo vse podatkovne baze s vami podatki in zagotavljamo dostopno, na nek način je to pozitivno, uh, policisti in vsi ostali bodo bolj učinkoviti, ampak varstvo podatkov in pravne varovalke so sključno nacionalne. Uh, se vam ne zdi, da je to neka anomalija in zakaj je komisija? Ravno kar smo govorili o izvajanju tako imenovane policijske direktive, ki bi bila zelo relevantna za ta primer. Če bi lahko na mizo dali, mislim, da, je, da gre za deset eh, predlogov sprememb za evropsko zakonodajo, zakaj ne zagotovite, da se policijska direktiva ali izvaja takoj oziroma zakaj ne predlagate sprememb te policijske direktive, ki se tako ali tako ni uveljavila, tako da lahko takoj preidemo na uredbo in vsem državljanom po Evropski uniji zagotovimo enako, varen, eh, enako raven varnosti. Najlepša hvala in za konec še gospa Holmajer. Eh, hvala. Eh, predsedujoči predlog komisije o interoperabilnosti interoperabilnosti je pozitivn, kajti če imamo baze podatkov, potem je smiselno uh, imeti uh, te banke med seboj povezane, sicer smiselno povezane, tako da varnostni uradniki lahko ustrezno poskrbijo in zagotavljajo uh, varnost našim državljanom. Za komisarja imam pravzaprav obratno vprašanje. Želim si, da bi tema interoperabilnosti uh, In uh, prav tako me zanima arhitektura, ki jo zahteva kolegica Sipel, da bi to arhitekturo tako izboljšali, da bi delali bolj usmerjeno s podatki, ki so na razpolago, kajti to je tisto, kar je parlament eh, vedno zahteval in sicer usmerjeno ravnanje, da podatke, ki jih imamo, dejansko tudi koristimo za varnost državljank in državljanov eh, in eh, da jih smiselno združujemo na ta način, da imamo maksimalno korist za zaščito in življenja državljanov. Zato moje konkretno vprašanje v zvezi z časovnico za interoperabilnost. Ali eh, tu že obstaja kakršnakoli konkretna časovnica, dokdaj želite eh, izvesti določene korake in na kakšen način? in kako to lahko parlament eh, podpre, da se ta arhitektura izboljša, eh, da bi dejansko zagotovili ustrezno varstvo podatkov eh, in da bi to povezali tudi z varnostjo državljank in državljanov. Prosim, tolmači, če lahko pretolmačite še moj zadnji stavek. No, prosjačim, naj samo povem kolegom, in obema poročevalcema. Poročevalci v senci zlasti in ostali člani in članice so dali na mizo kar nekaj eh, zanimivih stališč in kar nekaj tehnih vprašanj je bilo postavljenih komisarju ampak seveda se je razprava iztekla. Tolmačiva se z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu zaradi naših delovnih pogojev, zato smo tudi zdali stavkovno opozorilo. Z tolmačenjem bomo sedaj prekinili. And thank you to the Commissioner who has listened to all of those points very clearly. Um, and thank you also for his previous uh,